Hvala lepa, dobro jutro, gospa predsedujoča, gospod komisar, predstavniki sveta. Pri ustnem vprašanju gre za to, da je leta 2007 komisija predstavila koncept, projekt z eh, ciljem, da bi spodbujala razvoj tehnologij z nizkimi emisijami oglika in da bi se te tudi kar najhitreje začelo uporabljati. Predlagani so bili konkretni ukrepi, pobude na področju solarne energije, bioenergije, CCS. Um, um, To, da bi ustvarili Evropsko zvezo za raziskave, da bi izgradili Evropsko energetsko infrastrukturo da bi izgradili tudi infrastrukturo tehnologij in pa usmerevalni odbor na temo um, energetskih tehnologij. Takrat pa je ostalo vprašanje, odprto vprašanje financiranja v, okvirnem, v sedmem okvirnem programu so, pre, so predvideli 868 uh, eh, milijonov, ampak to ni zadosten znesek. Leta 2008 je komisija v svojem sporočilu o financiranju razvoja tehnologij z nizkimi emisijami oglika eh, torej objavila to sporočilo in je napovedala, da bi 50 eh, milijard evrov investirali po novem načrtu v naslednjih tretjih, treh letih. Eh, ta denar bi bil eh, porazdeljen na različne vrste mm, tehnologij za nizkimi emisijami oglika, tako da bi se Evropa razvila iz odvisnosti od eh, fosilnih goril v tehnologiji, ki bi temeljila na obnovljivi energiji. Šest milijard naj bi namestili v veterno energijo, 60 eh, milijard v veterno energijo za razvoj novih konceptov in pa, da bi razvili visoke koncentracije energije, solarne energije eh, in pa bioenergija z 9 milijardami, 15 eh, odstotkov, tako da bi lahko investirali v 2 milijardi v v električne trge z tako imenovanim pametnim pristopom. Poleg obnovljivih energijov, eh, surovin, 13 milijard za eh, surovine, za jedrsko raziskovanje, 7 milijard evrov. Finančni predlog 11 milijard eh, predvideva za za programe pametne energije, tako da bi tukaj, tudi tukaj našli potrebne odgovore. Komisija je opozorila na to, da so javno-zasebna partnerstva najboljša pot za financiranje energetskih projektov, ni pa mogla točno povedati, kako bodo porazdeljena finančna bremena med obema stranema. Trenutno je 70 odstotkov privatno, 30 odstotkov eh, javno, z izjemo jedrske raziskav. Eh, in eh, prav tako komisija opozarja na to, da je potrebno povečati sredstva iz javnih sredstev. Pri projektih, kjer so tveganja visoka, bi morala. Bi, morala, bi moralo javno financiranje odigrati večjo vlogo, tako je to povedala komisija, zato da bi optimizirali uh, izvajanje in uh, zlasti ko gre za jasno dodano vrednost na področju Evropske unije, bi morali spodbujati to vrstne projekte, ko so za države članice uh, nimajo dovolj sredstev za to. Na 80% na področju energije projektov se trenutno izvaja na nacionalni ravni. Sporočilo pa pušča odprto, odkot bi naj prišel ta denar. Um, Komisija predvideva, da bi 75 do 80 milijard evrov eh, denarja bilo novega, temu namenjenega. Eh, zato se, smo se v našem odboru osredotočili na to, da bi dobili nekaj več jasnosti v povezavi z odročenimi informacijami, torej na področju financiranja. Predvsem naj še enkrat spomnim na vprašanja, torej kako namerava komisija svoje pridnostne naloge za časovni načrt za odbor odprt za obdobje 2010 do 2010, eh, kako želi določiti te prednostne naloge, kdaj bo mm, predstavila potrebne pobude, kako bo komisija eh, zagotovila dodatna sredstva iz proračuna EU, kako komisija želi zagotoviti, da bodo na voljo sredstva iz osmega okvirnega programa od leta 2014 naprej. Ali bo komisija eh, spoštovala proračuna, ki so opredeljeni za različne industrijske pobude in ne nazadnje? Uh, kako bo komisija, to se vedno navezuje tudi na svet, kako bo poskrbela za financiranje na področju eh, tehnologij, eh, tista finančna varnost eh, na področju tehnologij, ki so bile prepoznane kot naprimer že v času do leta 2020. Adelfe? Tora to logo fa pari xonomo to stu simvuliu. O υπουργός ο κύριος Μαρίνος. Hvala lepa. Sedaj pa gospod eh, minister Marin Uribe v imenu sveta. Eh, Hvala lepa. Dobro jutro, spoštovani poslanci. Želel bi začeti s tem, da poudarim pomembnost. Uh, načrta SET in njegovo pomembnost pri razvoju čistih, trajnostnih in učinkovitih energetskih virov. Brez načrta SET ne bomo mogli doseči naših ciljev do leta 2020 in ne bomo mogli začeti z prehodom na nizkooglično gospodarstvo do leta 2050. Vesel sem, da sta si parlament in svet edina ko eh, gre za strinjanje glede pomembnosti ciljev načrta in pa viro, ki so na razpolago. Energijski svet bo sprejel sklepe, ko se bo srečal v petek 12. marca. To bo izredno pomembna referenčna točka za 25. marca, torej za eh, evropski vrh eh, na tega dne, saj bomo razpravljali tudi o podnebnih spremembah. Prav tako se bomo pogovarjali o vprašanju financiranja iz previdnosti pa ne smemo ukrepati preuranjeno in ne smemo prehitro predvidevati, kaj se bo zgodilo za naslednjo finančno perspektivo. Naj pojasnim, kakšni so predlogi. Sedaj se želimo premakniti od časovnega načrta do operativnega izvajanja naših pobud. To moramo narediti korak po korakom, vendar pa kar se da, eh, korak za korakom, vendar pa kar se da hitro. Potem, kar se tiče raziskav na področju energetike, eh, moramo zagotoviti tudi javna finančna sredstva in moramo zagotoviti javno-zasebna partnerstva v okviru industrije. Zato pozivamo komisijo naj eh, ustanovi platformo, ki bo združila vsa zainteresirana podjetja, tako da bodo lahko izmenjavala eh, informacije in pa najboljše prakse in da bodo lahko tudi usklajevali svoje ukrepe. In potem še glede na uh, eh, velik velik znesek iz javno-zasebnih sredstev, um, moramo uh, povečati tudi javno trošene denarja za to vrstne pilotne projekte. To moramo upoštevati, ko se bomo pogajali o naslednji finančni perspektivi. Moja naslednja točka je ta, da moramo države članice spodbujati k temu, da podajo pravilne signale in pa pobude za implementacijo teh politik. Uh, Prav tako bi morale povečati javno financiranje razvoja nizkoogličnih tehnologij. Petič, komisija in pa Evropska investicijska banka že delata z roko v roke za to, da bi izboljšali kontinuiteto eh, koordinacije eh, pilotnih projektov eh, na področju tehnologij z visokimi tveganji izpustov CO2. Prav tako Eh, želimo zagotoviti druge vire financiranja, poleg javno-zasebnih. Evropska investicijska banka in pa komisija se ogledujeta tudi možnosti financiranja velikih eh, pilotnih projektov in zato po eh, pozivamo komisijo, da naj kombinira sredstva iz različnih virov, tako da bi lahko imeli ad hoc orodje za financiranje komercialnega začetka oziroma začetka z uh, nizkoogličnimi tehnologijami. Kljub omejitvami na področju proračuna bo sporočilo sveta v petek eh, sporočilo, ki bo pozitivno, ki bo temeljilo na kompromisu in ki bo dokazovalo tudi pomembnost tega načrta. Osvetlili bomo tudi potrebo potem, da države članice investirajo v nizkooglične tehnologije. Hvala lepa predstavniku sveta, sedaj pa dajemo besedo komisarju Potočniku. Thank you, president spoštovani poslanci, dobro jutro. Uh, nameščam kolega Günterja Oettingerja uh, in z veseljem bom razpravljal o prihodnosti nizkoogličnih tehnologij. Uh, sam sem bil uh, tesno upleten, ko je šlo za razvoj načrta SET uh, v zadnjem mandatu komisije in uh, polagam na, vam na srce, da je to ena izmed uh, ključnih uh, temeljev naše skupne energetske politike za naslednja leta. Uh, parlament, uh, poročilo parlamenta v načrtu SET uh, v juniju 2008 je predlagalo visoko stopnjo ambicioznosti. Sedaj teh uh, ciljev ne smemo zniževati. Danes ste postavili štiri, glav, štiri jasne vprašanja in naj odgovorim na nje. Prvič, naše prednostne naloge za leto 2010 do 2020 in eh, začetek, industrijsk, začetek industrijskih uh, evropskih pobud. Eh, to se sklada z našimi prednostnimi nalogi, uh, pametna omrežja, CCS, uh, solarna energija, veterna energija, tudi svet in parlament sta to podprla. Prav tako smo dali prednost energetske učinkovitosti za razvojem novih uh, pobud na področju pametnih mest, tako da bi uh, omogočili energetsko učinkovite projekte v regijah in mestih. Če želimo dati prednost aktivnostim v okviru te pobude, eh, bo komisija skupaj z udeleženimi stranmi eh, eh, sestavila tehnološke načrte za obdobje 2010 do 2020 projekti, časovni načrti, določajo konkretne cilje in pa ukrepe za doseganje le teh in eh, še to leto bomo začeli s temi pobudami. Pametno leto pa, eh, pametna mesta pa načrtujemo za naslednje mesto. Potrebujemo tudi primerna sredstva eh, v trenutni finančni perspektivi in pa perspektivi po letu 2014. Eh, želimo zagotoviti javno-zasebna investicije v razvoj nizkoogličnih tehnologij. To, zato naj bi zagotovili 8 milijard na leto. Eh, danes eh, v te namene namenjamo približno 3 milijarde. Zato potrebujemo dodatnih 15 milijard evrov za obdobje 2020 do 2020. Če želimo premostiti ta prepad, potrebujemo tudi medinstitucionalno razpravo v naslednjih letih. Naša prizadevanja se morajo osredotočiti tam, kjer je najbolj potrebno posredovanje. Moramo se izogniti podvajanju in moramo izkoristiti vse potencijal našega trga. Nujno je, da so potrebne investicije na, uniji, eh, na nivoju Evropske unije, ampak to ni dovolj. Bodi si govorimo tukaj o energetskem programu za um, oživitev ali pa sedmi okvirni program, prav tako ni, eh, ne bo zadostno eh, sredstva, ki jih bomo dobili za trgovanjem z um, dovolilnicami za izpuste z eh, CO2, to bi naj prineslo 300 milijonov evrov. Potrebna so velika prizadevanja tako na eh, strani eh, zasebnega kot tudi javnega sektorja in pa prizadevanja držav članic. Glavni vir denarja bi naj prišel iz teh smeri. Prav tako ste vprašali, če komisija namerava financirati tudi druge tehnologije in pa industrijske pobude. Druge tehnologije bodo gotovo, se bodo prav gotovo pojavile s časoma. Zato moramo stati fleksibilni. Kako smo pokazali že za novo pobudo na področju energetske učinkovitosti, bo pobuda pametna mesta začeta 2011. Nadzorovali bomo uh, najpomembnejše tehnologi tehnologije v okviru načrta SET, uh, um, prizadevamo si že na področju tehnologij za shranjevanje, C, eh, za shranjevanje oglika in želimo tudi uh, identificirati tista področja, kjer je najbolj nujna naša posredovanje. Prav tako želimo ustvarjati nove, uh, nove platforme o ogrevanju in pa hlajenju, tako da bi sektori lahko bolje uh, definirala, kakšne so potrebne tehnologije. Vesel sem, da so naše pobude dobile podporo, ki jo potrebujemo. To je nujno, če želimo doseči energetske cilje, če želimo eh, doseči eh, pozitivno prihodnost za celotno Evropsko unijo. Hvala lepa. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Prvi je gospod Odion v imenu PPD. Merci, uh... Hvala, gospod predsedujoča. Eh, gospod minister, eh, gospod eh, komisar, zelo vesel sem, da vas ponovno vidim, gospod Potočni, gospod komisar, na tem mestu, položaju komisarja za okolje. Pozdravljam tudi vprašanje, ki ga je zastavil kolega Reul in sicer, da zastavi to vprašanje glede načina, kako se komisija ukvarja s tojem bistvenim vprašanjem, ki zadeva zahteva vlaganje v razvoj tehnologij z nizkimi emisijami oglika. E, imamo 40 odstotkov potrebne energije. E, dodatne eh, energije za, do leta 2030 eh, gre za eh, poskok popraševanja in sicer v državah, ki niso članice OECD-ja. Tu rešitve niso naprimer v neki ideologiji ali pa da se zapiramo v nostalgijo za preteklostjo. Tu bi želel nekaj povedati, kar nas bo mogoče razdelilo v političnih skupinah, namreč ko gre za nuklearno področje. Tu so države članice, ki naprimer imajo dolgo eh, zgodovino glede tega, to ne pomeni neko prednost, vendar pa pravico za sodelovanje v razpravi o financiranju. In eh, ta jedrska energija je eh, brez oglika, kot vemo, tu gre za financiranje na tej podlagi, za financiranje raziskav in nasploh informacij s tem v zvezi. Želimo izboljšati tudi predlagane resolucije. Nekaj bi še rekel glede pod oziroma stranskega proizvoda na področju energije, gre za shranjevanje, dolgoročno shranjevanje in Evropska unija, ki bo morala eh, se zauzeti za drugačen pristop kot Amerika skozi recikliranje, eh, Rusija, Japonska in eh, ja, ja, Japonska. In Evropa gre za varno, zaupati moramo znanosti in tudi našemu zavedanju o teh vprašanjih. Hvala lepa. Tora. Hvala lepa, gospod Odi v imenu socialistične skupine gospa Riera Madurel, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, gospod eh, predstavnik sveta. Eh, vsi se zavedamo, in eh, da obstaja eh, pravzaprav strinjanje glede eh, zelenega gospodarstva, da je to način, kako iziti iz krize. Tu gre za 20 odstotni delež obnovljivih verov, 2,8 milijona zaposlenih oziroma delavcev, ki bodo delali v tem sektorju do leta 2020. Dve tretjini novih delovnih mest pa bo ustvarjenih v okviru malih in srednjih zelenih eh, podjetij. In eh, ko govorimo o zelenih tehnologij, če naj to postane resnično, se moja skupina zauzema zlasti za troje ciljev. Najprej potrebujemo zavezanost in tudi eh, sredstva za izpeljavo tega načrta. Ne gre samo za pregrupiranje in prerazelevanje programov, potrebno se je zagotoviti, da bomo resnično pravzaprav investirali tam, kjer je to eh, pomembno, zlasti v povdarki v, na raziskave in razvoj, e, tudi v okviru finančnih perspektiv. To je potrebno upoštevati tudi, ko se bomo pogajali v naslednjih finančnih perspektivah. In, e, ta delovna nova delovna mesta je potrebno ustvarjati za to, da bi lahko išli iz krize. V ta namen potrebujemo nove eh, tovrstne eh, projekte, to mora trg sprejeti. Zelenih delovnih mest ne bomo mogli ustvariti brez visoko usposobljenih kvalificiranih delavcev. Potrebujemo usposabljanja eh, in izobraževanje, potem potrebne povezave med poslovnim sektorjem, univerzami, ki opravljajo morajo raziskave, eh, potem eh, spodbujati moramo tudi odličnost eh, v tem okviru in potre, moramo zadovoljevati potrebe na trgu, ko gre za to. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu liberalcev, liberalcev gospa Hall. Gospod Eh, gospa predsedujoča, eh, seveda lahko, lahko si zastavljamo veliko različnih ciljev, vendar pa jih do leta 2050 ne bomo dosegli, če ne bomo sistematično vlagali v razvoj in to sistematično v razvoj tehnologij z nizkimi emisijami eh, tehnologij. Tu gre potem tudi za cilje, ki se nanašajo na, zma, na zmanjševanje, vendar pa smo še zelo daleč od od naložb, ki jih imajo na primer v ZDA in eh, na stotine tisočev delovnih mest, ki bi jih lahko ustvarjali v EU ali pa naprimer na vzhodu Anglije, odkudar eh, prihajam in kjer smo že začeli s to preobrazbo in prehajanjem na nizke emisije oglika, eh, potem bomo še zelo daleč od tega, kar so že naredili druge v ZDA in na kitajskem. In ali, ali je lahko komisija bolj eksplicitna, zlasti, ko govori o eni milijardi. Eh, sredstev, ki jih je komisar ravno kar omenil. E, poleg tega je zelo pomembno, da pride do izboljšav na področju jedrske energije, zlasti glede ravnanja e, z odpadki in upravljena z odpadki. E, vendar pa, ko govorimo o učinkovitosti in vsem tem drugem na drugi strani, je to tudi nasprotujoče si. In tu gre potem za te nove pobude v zvezi z nizkimi emisijami oglika. Hvala. Lahko je diomski. Hvala lepa. Gospod Trmes v imenu zelenih. Dve in pol minut. Thank you, uh, Hvala, gospa predsedujoča. Eh, mislim, da eh, lahko tu, od, ko govorimo o tem načrtu SET, eh, da gre pravzaprav za prazno škatlo. Eh, tu denarja še ni in lahko razmišljamo o tem, odkot bi lahko denar prišel. Še slabše pa je to, da instrumenti, ki jih je komisija imela in sicer NEA 300, eh, eh, poseben načrt za prenovo, pa tudi sredstva, ki so na voljo v okviru Evropske investicije, investicijske banke eh, zasledujejo prioriteto eh, tehnologij eh, z nizkimi emisijami oglika, ki pa predstavljajo največjo stopnjo tveganja. In v Evropi V obdobju 2008-2009 je več kot 70 odstotkov vseh nalož popravljenih v obnovljive vere eh, eh, energije in eh, z biogorivi in podobno. Kako to torej, da, da oblikujemo načrt set, set in predvidevamo sredstva na ravni Evropski, uh, Evropske unije, uh, ko gre za, zakaj sedaj uh, naprimer odvajati ta denar in ga namenjati naprimer jedrski fuziji in podobnemu. Eh, kaj ti dejstvo je, da gre eh, pravzaprav resnično za največji del evropskih sredstev. In eh, zaradi nekaterih lobijev in njihovega pritiska nimamo dovolj poguba, poguma, da se opredelimo za prave cilje. In na drugi strani pa je 50, 55 eh, odstotkov znižanja teh emisij eh, bo pravzaprav posledica eh, zmanjšanih emisij oglika. 30 odstotkov, 35 odstotkov naprimer teh eh, znižanj prihaja iz naslova obnovljivih verov. Eh, zakaj pa samo 10 eh, odstotkov iz ločevanja oglika oziroma sekvestracije oglika in jedrske energije? In pri našem razdeljevanju sredstev, poleg tega, kar je naloženo državam članicam. Eh, tako da kar potrebujemo so jasne prednostne naloge. Eh, torej eh, učinkovitost, potem zmanjševanje oglika brez dodatnih tveganj in šele na to nove tehnologije oziroma dodatne tehnologije. Hvala lepa. V imenu EKR, gospod Čičester, eno in pol minute. Hvala, gospa predsedujoča izražam določeno eh, razočaranje, eh, kajti eh, Tu pravzaprav imamo dve resoluciji, eh, v mnogo čem sta si podobni oziroma sta si blizu, razen glede jedrske energije. Eh, čeprav je to edina dokazana energija, ki eh, pravzaprav nudi to vrstno energijo v Evropi. In potrebovali bomo vse tehnologije, ki so na voljo in ki so nizkooglične tehnologije. Realistični moramo tudi v, o naši uspešnosti glede zastavljenih cel, ciljev in Evropska unija je znana po ambicioznih ciljev in eh, pravzaprav je bila 100 odstotno neuspešna ne smemo izgubljati časa, tudi ne, ko gre za uporabo jedrske energije, ki že proizvaja naj, največ eh, ob, eh, energije. Potrebovali pa eh, bomo eh, prav gotovo to vrstno energijo, zato da bomo lahko napajali naprimer avtomobile na električni pogon eh, in podobno. Potem so tu naprimer, je tu veterna energija ali pa shranjevanje Eh, oglika in eh, pravzaprav zazemanja tudi za energetsko učinkovitost, kot je eh, povedal kolega v imenu zelenih. Potem je tu vprašanje naložbe, to je pa prav gotovo bistveno vprašanje, ko govorimo o tej temi. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa v, imeni, v imenu skupine GUE Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod minister. Go, eh, govorimo o obnovljivih verjih energije in kot je v sporočilu rečeno, je to zelo pomembno. Gre za izziv, ki ga moramo vsi sprejeti, vendar pa je pomembno poznati tudi specifiko vsega tega in ne opredeliti samo finančna sredstva, temveč tudi vprašanje sekvestracije oglika, potem veterne energije, eh, sončne energije eh, in eh, tu so še tudi druge oblike zmanjševanja emisij oglika naprimer zmanjševanje energetske porabe, potem eh, porazdelitev eh, in distribucija energije in ni nujno, da to vedno poteka preko velikih struktur. Prispevati moramo eh, k temu in potrebujemo pa veliko več specifike, boljše opredeljenost, tako v političnem pogledu, pogledu kot finančnem pogledu in to je eh, zelo pomembno potrebujemo tudi partnerstvo. Govori se o zasebnem javnem partnerstvu, kot da je to vse mogočna rešitev za vse. Vendar moramo vedeti, kje se nahajamo trenutno. In eh, moram reči, da pravzaprav dodatnih informacij eh, nimam s tem v zvezi in eh, glede tega zasebno-javnega partnerstva, o katerem govorimo vsakokrat, ko govorimo o potrebni eh, energetski učinkovitosti, ne vemo pa, odkot prihajajo sredstva eh, v okviru teh zasebno-javnih partnerstv, kdo so tisti, ki bodo plačevali, to so dakoplačevalci in pa porabniki, kajti to so tisti, ki za to plačajo. Najmanj pa bodo plačevale ustanove, eh, tudi zasebne organizacije, ki so nagrajene za svoje naložbe. Brez opredelitve vsega tega mislim, da bomo eh, nujno naložili eh, to plačilo pravzaprav bodočim generacijam. Hvala, hvala lepa. Hvala, gospa Matijas. E, sedaj bomo začeli e, s skupino posameznih govorcev. Gospod Eler, dve minuti, prosim. Gospa predsedajoča, gospe in gospodje. V načelu se vsi strinjamo, da pozdravljamo načrt SET. Pri obeh delih načrta mislim, da se vsi strinjamo z osebino, vendar obstaja nekaj problemov. Po eni strani, kot je naprimer bilo omenjeno v zvezi z Klodom Turmesom, enostavno ne vemo, kako bomo skupaj, komisija in države članice, eh, ustrezno izvrševali ta načrt, če bomo vedno znova odpirali jedrsko energijo kot perečo tematiko. To se bo verjetno pokazalo tudi danes eh, pri glasovanju. Nismo pripravljeni bili najti kompromisne rešitve v zvezi z načrtom sed, morali bi vedeti, kakšni so kriteriji. In ti so prvič trajnostni razvoj, konkurenčnost in seveda varna dobava. Če se bomo pogovarjali samo o tehnologijah, potem bomo vodili neko ideološko razpravo o jedrski eh, energiji. To lahko počnemo, ampak načrt CET je bolj nujen. Se pa strinjam, da je vprašanje, kaj lahko sploh načrt CET doseže, vprašanje, ki ga verjetno še niso čisto uh, razjasnile države članice med seboj, ali so res pripravljene na neko koherentno delovanje. To, kar pravi svet, so samo splošne ugotovitve. Problemi niso tisto, kar smo vključili v načrt SET, temveč problem je povezovanje različnih sredstev za razvoj, za, in, za inven, investicije, za uh, konkurenčnost in vprašanje je, kako konkurenčno pravo izvajo države članice. Vse to je med seboj povezano in zdi se mi, da smo trenutno na točki, kjer lahko rečemo še več teh načrtov, vse lahko sprememo, to ne pomaga, potrebujemo konkretne korake. In nima smisla, da se vse čas prepiramo o podrobnostih, temveč moramo na države članice in komisijo pritisniti, da se bo kaj v resnici dogajalo. Klar. Torej. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Eler. Sedaj pa za eno minuto, gospa Ulfskog. Eh, hvala, gospa predsedujoča pobožne želje niso dovolj, če želimo resnično preiti na obnovljive vire energije, na pametno družbo, potrebno, eh, potrebne so tudi velike naložbe. V ta namen pa je potrebno zagotoviti, eh, da tudi zasebni sektor pri tem sodeluje v pomembni, eh, v pomembni meri, ko gre za temeljne raziskave, pa tudi države članice se morajo bolj zavezati. Evropska unija mora dati na voljo več sredstev. Potrebno je temu prilagoditi Eh, proračun, govorimo o veterni energiji, sončni energiji in podobno. Morami, moramo eh, zagotoviti ponovno porazdelitev prednosti eh, in eh, enako velja tudi za proračunska sredstva, če naj ta načrt set postane kredibilen. Hvala lepa, pa tudi naš parlament. Ja, mikro, okay, micro, please. Thank you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 Davis. Eh, tu gre eh, za eh, demo projekte, ki, naj, ki bodo prišli v veljavo in se začeli izvajati leta 2015. Sedaj imamo tudi osnutek sklepa sveta, ki čaka na potrditev parlamenta, kako naj se ta sredstva uporabijo. Potrebno bo počakati naslednjo leto za identifikacijo tega projekta, kar pomeni, da imamo zelo tesne roke, zato da bomo to lahko izvedli do leta 2015. 19, vendar pa se posod zatika in v, potrebno je upoštevati najprej ta časovni eh, načrt, eh, tako za vidika eh, dni, tednov in tako dalje. Pritisniti eh, tudi, kolikor je mogoče, na investici, Evropsko investicijsko eh, banko. Eh, potem enkrat, ko bo, eh, bo eh, pravzaprav zaključena, eh, zaključen celoten postepek komitologije, je potrebno to objaviti. S tem bomo zagotovili, da, bo, eh, da se bo čim manj zatikalo in da bodo, eh, se bodo vsi ravnali po sprejetih eh, ciljev. Potem pa tisto, kar, lahko, kar so faktori, ki, ki, ki vplivajo na upočasnitev z vidika tega načrta, načrta, to lahko celo ogrozi ta časovni načrt. Zato bi vas pozval, da izjavite, da se začne začne s tem načrtovanjem takoj in da se pravzaprav denar resnično usmeri v pravo smer. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Šimanski, eno minuto. Pani predsednica, pani in panovje, mm, predstavljena. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da to kaže na eh, prioriteto eh, in tudi, da, zelen, eh, da je zelen projekt prevladal nad varnostjo. Nekateri pravzaprav smo glede tega tudi pristranski in gre dejansko za to vrstne nizkooglične tehnologije omejene, fin, omejena finančna sredstva, ki morajo biti dodeljena nekaterim tehnologijam samo zato, ker gre za obnovljive energije. To pa močno vplivo na trg. E, kaj pa lahko rečemo o velikih projektih, strateških? projektih eh, in tako dalje. Mislim, da bomo na koncu imeli premalo denarja tudi za zagotavljanje varnosti energije. Hvala lepa, gospod Kerin, z dve minuti cenjena predsedujoča minister kungs komisar hvala gospa podpredsednica gospod minister gospod komisar vsi dobro vemo da človek ki je odvisen od drog zna biti nevaren zakaj zato ker bo naredil vse eh, da bo prišel do svoje dnevne doze vsaka odvisnost vemo da je nekaj česar ne moremo pozdravljati in se je proti njej treba boriti v Evropski uniji je gospodarstvo odvisno in eh, ta odvisnost eh, je vse večja zaradi tega, ker moramo uvažati vse več eh, energetskih surovin. To situacijo je treba spremeniti, treba je več vlagati v tehnologije, kot so naprimer biomasa, sončna energija in veterna energija. Cela vrsta argumentov govori v prid ravno teh vrst eh, energije. Če ne bomo vanje investirali, se bo naša odvisnost eh, od uvoženega plina in nafte še povečala in situacija se bo še poslabšala, kajti eh, zaloge nafte in plina se zmanjšujejo in eh, cena se zvišuje. Drugič. S takšnimi naložbami lahko pospešujemo tudi delo majhnih in srednje velikih podjetij, kajti one, ta podjetja so tista, ki imajo možnost priti do eh, sredstev za te investicije. Tretjič, če želimo vlagati v tehnologije z nizkimi emisijami oglika, bomo lahko pre, previharjali to trenutno krizo kajti naslednje tehnologije, sončna in veterna, so še v razvoju. Kolegice in kolegi, čas je, da delujemo svojo odvisnost od eh, nafte in plina moramo zmanjšati in vlagati moramo eh, natančno v tiste tehnologije, ki uporabljajo več biomase, sončne energije in vetra. Ja, Hvala lepa, gospa Thompson. Eno minuto. Mrs. Thompson tak for ordet fru formand der er grund til Hvala, gospa predsedujoča. Veselim se tega načrta SET. Več kot eno milijardo evrov naj bi sedaj vlagali v energetske projekte, zlasti v obnovljive vire energije do leta 2020. Dve tretjini vseh sredstev naj bi vlagali v trajnostne nove energetske vire, kot so veter, biomasa in eh, sončna eh, energija. Vsekakor so to čiste energije in v naš načrt si moramo zastaviti vse ukrepe za premagovanje gospodarske in socialne krize in s temi naložbami, naložbami v teh tehnologije bomo ustvarjali na eh, tisoče novih delovnih mest, istočasno pa zagotovili trajnostni razvoj. Vendar ne nehno moramo vedeti, da moramo te, ta vlaganja odgovorno usmerjati. Tisti, ki danes delajo v energetskem sektorju, morajo imeti možnost za prekvalifikacijo, kajti eh, vlaganja v energetiko, to je nekaj, kar mora biti uh, povezano z investicijami v ljudi. Hvala. Gospod eh, Elward, eno minuto. Gospa predsedajoča. Dve pripombi imam. Najprej, kako pomembna so vlaganja v tehnologije z nizkimi emisijami oglika in kako pomembne je zajemanje in skladiščenje oglika, torej CCS. Res je, da je ta načrt SET zelo pomemben. Če hočemo v Evropski uniji doseči cilje 2020, potem moramo vlagati v tehnologije z nizkimi emisijami oblika. Drugič, več moramo raziskovati in več moramo vlagati v zajemanje in skladiščenje oglika, torej CCS. Tukaj je sekvestracija oglika pomembna, če hočemo doseči cilje za leto 2020 biomasa in nekateri drugi obnovljivi viri energije, naprimer izkoriščanje energije, ki se sprošča pri um, različnih eh, kmetijskih stranskih proizvodih, tudi moramo izkoristiti. Če hočemo doseči merljive rezultate, moramo seveda inovacije in raziskave v te tehnologije tudi ustrezno finančno podpreti. Hvala. Sedaj pa gospa Ford, eno minuto. Hvala. Pozdravljam to pobudo, da govorimo o vlaganju v tehnologije z nizkimi emisijami goglika, vendar bolj moramo vlagati tudi v varčevanje z energijo in diversificiranje dobave energije. Zlasti se moramo tukaj osredotočiti na uporabo eh, evropskega denarja. Več kot 250 milijonov evrov smo že vložili v tehnologije z nizkimi emisijami oglika. To so sicer dobre ambicije, ampak rezultatov pa nismo dosegli, kot bi jih morali. Ti rezultati so uh, manj od pričakovanega. V vzhodnji Angliji, tudi na univerzi Cambridge, uh, imamo vodilno raziskovalno inštit inštitucijo in 250 pogodb so podpisali uh, za štipendije in nepovratna sredstva v, okviri, v okviru sedmega okvirnega raziskovalnega programa. Vendar ta program je še vedno preveč zapleten, za MSP je birokracija je prevelika in za znanstvene inštitucije sploh. Imamo tudi plačilno nedisciplino so strani Evropske unije denar eh, davkoplačevalcev se mora v prihodnosti bolje vlagati in tukaj se moramo naučiti tudi na podlagi negativnih eh, izkušenj iz preteklosti. Hvala, gospod Marinesku, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Če hočemo izpolniti cilje v zvezi z bojem proti klimatskim spremembam, moramo seveda tudi imeti ustrezno strategijo, kar zadeva energetiko v Evropski uniji. 17 odstotkov energije lahko uh, prihranimo z bolj varčnimi hišami in varčnim prometom. In na ta način bi lahko bistveno, torej za 10 odstotkov, zmanjšali porabo. Tudi javna naročila in politika na tem področju mora biti bolj jasna. Potrebujemo minimalne standarde in inteligentne mreže sodelovanja na evropski ravni. Evropska komisija bi morala vse evropske projekte podpirati. Zakaj? Zato, da bi na enak enoten način izvajali predvidene ukrepe v tistih državah, ki uh, inteligentne eh, tehnologije še nimajo komisijo sprašujem, ali lahko dodatna sredstva nameni temu, zato da bi eh, pomagali novim državam, članicam. Hvala, gospa Tikau, minuto. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Gospod eh, komisar, potrebujemo ambiciozno in inteligentno industrijsko politiko, tako da bo Evropska unija ohranila mednarodno konkurenčnost, delovna mesta in produktivnost v Evropski uniji. Vlaganja v tehnologije z nizkimi emisijami oglika so lahko pomoč pri izhodu iz gospodarske krize. 2,7 milijona novih delovnih mest lahko s temi vlaganji ustvarimo do leta 2020. Evropa potrebuje nove pobude za obnovljive vire energije in mora nameniti sredstva v električno omrežje, zelen promet in v biogoriva. Seveda moramo investirati tudi v inteligentna mesta in v inteligentne zgradbe, zlasti stanovanjske. Komisija je, mislim, da premalo denarja namenila investicijam v varčnejše zgradbe. Ob pregledu predlagam, da bi komisija proučila, kako Eh, bi 4 odstotke sredstev iz Evropskega raziskovalnega sklada povečali za prihodnost. Gospod Ziobro, eno minuto. Dziękuję, pani przewodnicząca. Hvala, gospa predsedujoča. Razprava v vla, o vlaganjih v tehnologijo z nizkimi emisijami oglika pomeni prilagajanje evropskih gospodarstv gled, zato, da bomo zmanjšali emisije oglika. Podnebne spremembe in naravne nesreče, ki smo jim priča v Evropi zadnjih nekaj mesecev, kažejo na to, da ne moremo več eh, dvomiti o tem, kako človek vpliva na podnebne spremembe. Če govorimo o tehnologijah z nizkimi emisijami oglika, potem se moramo morda vprašati, kje najti finančna sredstva za razvoj več eh, čistih tehnologij, zato da bomo v čim krajšem času dosegli čim boljše rezultate. Naš sistem podpor, finančnih podpor mora biti fleksibilen, tako da bodo sredstva resnično uh, usmerjena v dinamične raziskovalne projekte. Vprašanje je, kako razviti podporne mehanizme za vlaganje v tehnologije z nizkimi emisijami oblika. To je vprašanje, ki si ga moramo vedno znova zastavljati. In končno, obstajajo mnogi argumenti v prid vlagan v te tehnologije, vendar seveda tega ne smemo narediti na račun kohezijske politike. Sedaj pa uh, gospod Marčin Kjevič, minuta in pol. Komunikače komisije. Hvala, gospa predsedajoča, komisar, gospe in gospodje. Sporočilo komisije iz leta 2008 z naslovom uh, Zgodnje ukrepanje v zvezi z uh, proizvodnjo, uh, trajnostno proizvodnjo energije z uporabo fosilnih goriv Torej to sporočilo ugotavlja naslednje. Glede na sedanje sisteme, če bomo z njimi nadaljevali, bomo imeli velike težave v prihodnosti. V Evropskem parlamentu smo razpravljali o tem in ugotovili, da ukrepi, ki jih predlaga komisija, niso zadostni. Gre za demonstracijske projekte, ki jih moramo do leta 2015 razviti. V sporočilu komisija piše med drugim to, da 12 demonstracijskih projektov bo treba financirati s sredstvi Evropske unije. Gre za tri vrste tehnologije. Vendar, če hočemo to narediti, bomo morali prodati uh, dovoljenja za trgovanje z emisijami v vrednosti 300 milijonov evrov. Seveda pa bo ta znesek odvisen od tržne cene dovoljenjec. To je okoli 7 do 12 uh, eh, milijard evrov na leto v tem trenutku. Uh, torej samo šest temo projektov v energetiki bo dejansko dobilo potrebno finančno podporo. Vprašanje je torej naslednje. Komisija in svet, ali boste res podpirali finančno razvoj teh eh, po, eh, projektov? Gospa Herzog, potem pa gospod Helmer. German, we've heard a lot of gospa predsedujoča, Veliko slari smo slišali danes o zelenih delovnih mestih. Recesija pa seveda brez obnovljivih verov energije eh, že ustvarja ogromno povišanje ener cen energije in revščino med ljudmi, kar pomeni, da se bomo eh, lotili drugačne zakonodaje. Visoka cena energije pomeni nizko rast, visoko brezposelnost in eh, izgubo delovnih mest. Samo eno formalno študijo o zelenih delovnih mestih sem videl, v Španiji je bila opravljena in za vsako delovno mesto v zelenem sektorju so izgubili 2,2 delovnih mest drugot, kaže ta študija. Če hočemo res to uh, elektriko uh, dobiti, potem jo moramo proizvajati z jedrsko energijo. Nove zmogljivosti za proizvodnjo jedrske energije sedaj načrtujejo države članice in to je prav, torej jedrsko energijo treba obnoviti in to čim prej. Hvala, gospod Helmer. Sedaj pa gospa Karvaljo, minuto in pol. Investigação e até tecnologia desempenham um papel fundamental no. tehnologije igrajo eh, bistveno vlogo, ko govorimo o razvijanju Eh, teh eh, tehnologij z nizkimi emisijami oglika, zato da bi tudi zagotovili konkurenčnost industrije. Eh, in gre za bistveno politiko, če želimo imeti družbo blagostanja, se znati soočati s podnebnimi izzivi in zagotoviti tudi vodstveno ulogo pri obnovljivih virih energije na svetu. Potrebujemo tudi temeljne orientacije, ki jih na najdemo ponovno v dokumentih. Eh, potrebna so tudi javne partnerstva, financiranja na mednarodni ravni, na regionalni ravni, potem tudi javne naložbe v raziskave eh, za doseganje čistih analogij. Več potrebujemo zasebnih naložb. Potrebno je prijiti od besed k dejanjem. To je nujno potrebno. In v okviru eh, tudi tega okvirnega programa Eh, kjer morajo tehnologije imeti prioritete, pa tudi varnost eh, eh, do dobav in upoštevanje podnebnih sprememb, če želimo zagotoviti konkurenčnost. Hvala. Hvala, gospa Karvaljo. Sedaj pa gospa Toja, eno minuto. Hvala, gospa predsedojoča. Ta razprava ni neke vrste ritual, temveč je bolj praktično usmerjena. V njej je treba namreč eh, zastavljati jasna vprašanja v zvezi z eh, sredstvi in veri, ki so potrebni. Mislim, da moramo dobiti jasne odgovore do 25. marca, do naslednjega zasedanja sveta. Torej. Evropska unija je sedaj na prangerju v svetovnem okviru zaradi tega, ker nismo uspeli v boju proti eh, podnebnim spremembam. Če hočemo sedaj od besed prejiti k dejanjem, moramo seveda eh, pokazati konkretne rezultate. To, kar potrebujemo, je neke vrste revolucija v sistemu eh, proizvodnje energije hočemo odločne nastope in tudi prave vire in inštrumente. To je bistvenega pomena ta revolucija, kajti če hočemo, da bo evropska industrija in gospodarstvo ostala konkurenčna, moramo izkoristiti vse eh, zmogljivosti In eh, znanje, ki jih imamo v raziskovalnih inštitutih, na uh, univerzah in tako naprej, vendar tukaj morajo sodelovati javni sektor, zasebni sektor, gospodarstvo, komisija in tako naprej. Torej, to kompleksno partnerstvo mora delovati. Hvala. Gospa McGuinness, minuto in pol. Hvala, predsedujoče. Vsi se strinjamo, da je večja energetska učinkovitost prvi korak v tej verigi ampak sama bi želela opozoriti na politično zmedo in eh, nestrpnost v zvezi z bioenergijo. Tako komisija kot tudi Evropa je videti, da bežimo pred eh, bioenergijo, ko, ko smo bili soočeni z povečanjem cen živil leta 2007 in 2008. Ampak sedaj Eh, so kmetje soočeni z krizo zaupanja, kajti njihove cene, cene njihovih proizvodov so eh, propadle. Treba je torej namembnost zemljišč premisliti. Na irskem zlasti vlada beži od tega problema. To, kar potrebuje industrija, je neka politična gotovost. Ampak politiki tukaj niso uspeli. In če govorimo o vlaganjih v raziskave, pa potem teh raziskav ne bomo izvajali, ker političnih odločitev nismo sprejeli, potem zapravljamo čas. Hvala, sedaj pa gospod Tabadi, minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča, komisar. Nove države članice bodo zelo težko financirale uh, zelene tehnologije in prehod na tehnologije z nizkimi emisijami oglika. Eden od virov bi bil kiotski sistem lahko za trgovanje z emisijami. To je dobra priložnost za Srednjo Evropo in za balske države, ki bi na ta način lahko izkoristile svoje podnebne resurse. Vendar nekaj, kar bi imenovali postkiotski sistem, bi morali v ta namen imeti. Komisija in države članice se morajo potruditi, da tista sredstva, ki jih imamo, ustrezno uporabimo. Strinjam se, da nova tehnologija, vse nove tehnologije so drage in zato je pomembno, da vsi skupaj razvijamo te tehnologije. Kar zadeva skupno kmetijsko politiko, pa mislim, da bi bilo tukaj potrebno nekaj narediti. Naprimer, ko gre za pridelavo uh, krme za živino, tukaj je treba razviti tudi nove tehnologije. Hvala, gospod Sonik, minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Ena prioritet dolgoročne strategije Evropske unije morajo biti inovativna gospodarstva, eh, zasnovana na novih eh, energetskih verih, zlasti pa na uh, nizkih emisijah oglika. 80 odstotkov primarnih verov energije v Evropi iz, uh, je zasnovanih na fosilnih gorivih svoja distribucijska omrežja za elektriko, smo izboljšali in eh, ta, te izboljšave in inovacije slasti veljajo za eh, energijo, ki se proizvaja na podlagi plina, nafte in premoga. Tukaj so neke inovacije še možne, vendar uh, samo v omejenem obsegu. Zato bi resnično morali preiti na inovativne tehnološke in energetske vire pod pogojem, da imamo ustrezna finančna sredstva. Če seveda v Evropi hočemo svoje cilje glede znižanja emisij oglika doseči, potem moramo vlagati v čiste, trajnostne in učinkovite energije. Združiti moramo svoje sile povezati zasebni in javni sektor. To je predpogoj za to, da bomo uspešni. V preteklosti smo videli, da lahko tehnologija v veliki meri vpliva na naše življenje in danes imamo priložnost narediti preboj v proizvodni energije. Čiste energetske vire potrebujemo, vendar to bomo uspeli narediti, če bomo imeli v Evropi ustrezna finančna sredstva. Hvala. Hvala, gospod Sonik. Sedaj pa gospa Provera, minuto in pol. Grazie, predsednik. Gospod Provera. Hvala, predsedujoča. Razprava o energetskih izbirah v Evropski uniji mora se osredotočiti na najcenejšo energijo in uh, najbolj naravno energijo. To je privrčevana energija. Hribovita Eh, območja bi tukaj morala biti zgled za nas, kajti tam resnično prilagajo porabo eh, energije sodobnemu življenju. Gre za nove oblike in gorska območja proizvajajo skoraj da vso hidroelektrično energijo v Evropi. V Italiji 12 odstotkov hidroelektrične energije eh, proizvajamo za celo državo, torej to je delež v porabi italijanske energije. To je najbolj učinkovita, najbolj stroškovno uspešna in najbolj čista energija. Namenjena je ogrevanju, urbanim okoljem in na ta način lahko privrčujemo celo vrsto drugih eh, verov energije. Pri nas bi bilo treba pilotne projekte, demo projekte, Eh, razviti. Tudi, ko gre za uh, uporabo energije toplotnih črpalk, eh, geotermalno energijo in uh, drugih. Hribovita področja so polna energije, čiste energije, ki jo treba samo začeti zajemati. Zato pozivamo komisijo, da vključi gorska gor, uh, območja v svoje delo, kajti tukaj gre za veliko izkušenj. In uh, mislim, da bi na ta način resnično lahko uh, naredili veliko za Evropo. Člen 164 eh, pogodbe predvideva, da mora komisija povzeti pobudo za razvoj gorskih območij. In neka politika, regionalna politika za ta območja mora vključiti tudi uh, energetski sektor. Eno od poročil Evropskega parlamenta poziva komisijo, da upošteva zmogljivosti gorskih območij na tem področju. 40 odstotkov eh, evropskega zemlišča predstavljajo gorska območja, 90 milijonov ljudi v Evropi živi v teh območjih in Če bomo imeli konsistentne, inovativne energetske politike tudi v teh območjih, bomo zagotovili doseganje ciljev naše strategije do leta 2020. Prepričan sem, da smo lahko ob zmernih eh, stroških eh, samo zadostni, ko gre za energijo. Hvala, sedaj pa postopek Catch the Eye. In na seznamu imam osem govornikov, prosim, držite se časa, nič več kot eno minuto, to velja za vse. Gospod Nikolesko je prvi govornik. Za eno minuto imate besedo. Komisar, agrikult... Hvala lepa, predsedujoča, komisar. Evropsko kmetijstvo se pogosto krivi za povzročanje eh, podnebnih sprememb. To ni vedno utemeljeno, ne smemo pa pozabiti, da kmetijstvo veliko prispeva k emisijam CO2. CCS, biomasa in pa investiranje v zmanjšanje količine gnojil, vse to so primeri sredstev, s pomočjo katerih bi lahko posodobili naše kmetijstvo. Ko govorimo o nizkoogličnih tehnologiji, bi moralo kmetijstvo biti ena izmed naših prioritet. Ne, smel, ne bi ga smeli zanemarjati, kako smo to naredili v prejšnji strategiji za 2020. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospod Kalenbach. Gospa Kalenbach, se pravičujem. Hvala lepa, eh, predsedujoča, komisar govorim v svojem lastnem imenu. Želela bi povedati, kakšno je moje mnenje. Po mojem mnenju jedrska energija ni izhod in ne spada med obnovljive vire energije. Tukaj imamo nalogo, da zastavimo ukrepe, ki bodo dolgoročno koristili našim otrokom in naše prihodnosti. Zato je bistvenega pomena, da zmanjšamo emisije CO2. Po drugi strani pa to zmanjšanje ne sme uh, iti na škodo okolja. Poslušali smo, katere ukrepe se zahteva, v katere ukrepe je potrebno investirati. Ne smemo po eni strani zmanjšati emisij CO2, po drugi strani pa uničevati naše okolje. 2010 je leto bio, biotske raznovrstnosti in tudi tukaj moramo jasno povedati, da morajo vse investicije in ukrepi uh, um, biti v smislu ohranjanja okolja za biotsko raznovrstnost, za naše otroke in za našo prihodnost. Hvala lepa, gospa Kalenbach. Sedaj pa gospod Ferreira. Dobrigad, diskusija o tem, kako eh, preiti na gospodarstvo brez oglika, mora upoštevati naslednje. To bo zelo težko doseči, ne da bi se soočali tudi s pomankanjem in izčrpavanjem primarnih verov eh, energije, to so eh, fosilna goriva in pravzaprav surovine zelo pomembnih industrijskih vej, kot je naprimer farmacevtska industrija študija in eh, ob upoštevanju eh, še eh, pre, preostalih zalog, naftnih zalog na svetu. Vse to zahteva gospodarno ravnanje z veri energije. Sprejetje protokola v Lizboni leta 2005 2005, eh, ko so bili zbrani eh, raziskovalci in eh, znanstveniki iz celega sveta, so na to upozorili. Potrebujemo dober načrt za pravično razdelitev teh verov in nadzor nad ostalimi veri energije. Köszönöm, elnök Gospod Hvala lepa, hvala lepa predsedujoča. Pripričan sem, da v tem poročilu jedrske energije ni bilo namenjeno mesto, ki bi si ga zaslušila. Govorimo o bio, eh, bioenergiji, o veterni energiji, sončni energiji. Eh, vse to predstavlja do, dolgotrajne procese in na ta način ne bomo dobili virov, ki jih potrebujemo. Pa vendar moramo hitro ukrepati. Spomnite se prejšnjega leta, um, ko smo imeli um, krizo energije. Mislim, da je jedrska energija pomemben vir za Evropsko unijo in trenutno iz tega vira dobivamo veliko energije. To moramo še naprej razvijati na varen način, to je sine qua non pogoj. Hvala lepa. Gospod Kelly. Hvala lepa. Prisluhnil sem razpravi, bila je izredno zanimiva. bilo je vprašano, odkot bodo, prišli, odkot bodo prišla sredstva in kako bomo koordinirali naše raziskave in razvoj. Zdi se mi, da je sedaj nastopila priložnost, da vse tri institucije Evropske unije začnejo sodelovati, da se združijo strokovnjaki iz eh, sveta, parlamenta in komisije, zato da bi po eni strani zagotovili sredstva in javno-zasebnih partnerstvih eh, in pa drugič, da bi lahko nadzorovali in pa koordinirali koordinirali eh, raziskave. Potrebujemo raziskave, razvoj in rezultate. Eh, potrebujemo pravne rezultate, sicer se bo vsak eh, profesor posebej ukvarjal z raziskavami, če to ne bo koordinirano, pa ne bo pripeljalo do nobenih rezultatov. Hvala lepa. Ali tolmačenje poteka brez problemov? V redu. Mm -hmm. Gospod Baljcko je naslednji. Hvala lepa, predsedujoča predstavniki sveta in komisije so povedali nekaj lepih besed o tehnologijah za nizkimi emisijami, ampak niso govorili o bistvu, odkot bomo dobili sredstva, s katerimi bomo lahko te tehnologije financirali. Imamo vire, ki so, ki so na razpolago. Če si ogledate bivše socialistične države, so že izpolnile zahteve in so vse skupaj celo presegle. Zato smo lahko. Eh, ponosni na to, kako smo se odrezali na vrhu v Kebenhavnu. Te države eh, lahko prodajo svoje kvote CO2, vseeno pa jih komisija in pa nekatere ustanovne članice želijo ustaviti. V primeru Mačarske govorimo o Um, milijone mačarskih forintov, ki bi jih lahko tukaj porabili. Zavezali smo se zelenim investicijam, imamo tudi vire in mislim, da je velika sramota, da se naše zahteve ne upošteva, da naletijo na gluho ušesa. Pomembno je, da zagotovimo, da nove države članice ne bodo obravnavane kot države drugega razreda. Gospa Basisko je naslednja. Hvala lepa. Eden izmed glavnih ciljev Evropske unije je, da dosežemo nizkooglično gospodarstvo. Cilj za 2020 je 20 odstotkov obnovljive energije pri energetski proizvodnji. Za Romunijo je ta cilj celo bolj ambiciozen, 24 odstotkov v skladu z, nekaterih, z nekaterimi raziskavami. Regija Brođa v Romuniji je takoj za Nemčijo, ko gre za vetrno energijo trenutno razvijamo največjo veterno, eh, torej farmo veternic, ki bo imela 240 eh, veternic in bo, poz, eh, in bo proizvajala 600 MW obnovljive energije. Prvi, prva stopnja tega projekta bo končana letos, ko bo 139 veternih turbin postalo dejavnih. In eh, do leta 2011 bomo to uvedli tudi v, na lokaciji Konstance. To je izredno pomembno za varno skrbo z energijo v Romuniji. Hvala lepa, gospa Basisku. Naslednji je gospod Kanto. Grazie, signora Presidente. Eh, credo che su due punti noi siamo perfettamente d'accordo. Hvala lepa. Eh, glede nekaterih točk se vsi strinjamo, vsaj eh, glede na to, kaj sem slišal pomembna energetska učinkovitost, eh, energetska varčnost in pa obnovljiva energija. Ampak to ne zadostuje. Potrebujemo še odločitev glede jedrske energije. Tej temi se ne želimo posvečati, nekateri se ji ne želijo posvečati, vendar pa moramo tudi na tem področju raziskovati in eh, seveda poskrbeti tudi za varnost in pa potem financiranje. Vedno znova govorimo o javno-zasebnih partnerstvih. Eh, in eh, tukaj obstaja tudi možnost eh, korupcije. Nekateri se bojijo, da če bo sodeloval zasebni sektor, da vse skupaj ne bo delovalo, ampak temu se ne moremo izogniti, kolegi, glede na finance, ki jih imamo trenutno na razpolago. Tudi zasebni sektor moramo vključiti, kajti tudi javni sektor se mora naučiti, kako deluje uh, um, zasebni sektor. Hvala lepa, gospod Sekle je že govoril, ampak želel bi podati še nekaj dodatih, dodatnih komentarjev. komentarjev. Yes, Izvolite besedo. Kratek bom. V političnih skupinah smo veliko razpravljali o ideoloških vprašanjih teh eh, tehnologij in tako naprej, ampak eh, naj naslovim vprašanje na komisijo in svet. Dolgo smo govorili o načrtu SET. Kakšni so inštrumenti, s katerimi jih bomo izvajali, kakšen je časovni načrt, kakšna zaveza obstaja strani držav članic? Hvala lepa. Sindoma se sparakalo. Ich denke, das können wir lange tun und ich, ich denke, dass die Ideologen eher auf der Seite sitzen. Zwei konkrete Instrumente, die wir in den nächsten Wochen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 Danes v Evropskem parlamentu razpravljamo o investicijah v nizkooglično tehnologijo. In to dokazuje, da Evropska unija želi postati vodilna na tem področju. Želi zmanjšati emisije CO2. Želimo si zdravega okolja, Prav tako moramo spodbujati raziskave in razvoj, moramo spodbujati rešitve za trajnostni energetski, za trajnostno energetsko infrastrukturo v Evropi. Moramo tudi povečati naše finančne potrebe na tem področju. Evropska unija mora postati bolj konkurenčna na globalni ravni. Bistvenega pomena je, da povdarimo poseben potencial zelene energije na lokalni in regionalni ravni. Prihajam iz posebne regije v Romuniji, ki ima zelo pomemben potencial geotermalne energije, vendar pa se ta vir zadostno ne izkorišča. Razlogi za to so večplastni, ampak mislim, da bi večjo težo dati, morali dati lokalnim oblastem in te spodbujati k ustvarjanju javno-zasebnih partnerstev. Hvala lepa, gospod Matula. Sedaj dajem besedo ministru Marinu Uribev. Hvala lepa, predsedujoča. Vzeli smo na znanje vse komentarje, ki so bili podani danes zjutraj. Številne skrbi, ki so jih eh, izrazili poslanci, eh, s temi se strinjajo tudi svet in komisija. Upam, da bomo jutri na energetskem svetu lahko odgovorili tudi, kako odpraviti te pomisleke in skrbi in da bo to pripeljalo do začetka pobud, ki so potrebne. Eh, te pobude so bistvenega pomena, če želimo zagotoviti manjšo energetsko odvisnost in če želimo izboljšati našo energetsko učinkovitost. Eh, potrebujemo tehnologije, ki so pomembne za eh, Evropsko unijo, prav tako pa se želimo soočati za odzivi na področju podnebnih sprememb. Na ta način bomo ostali konkurenčni kot kontinent in ustvarjali bomo tudi delovna mesta. To vam lahko zagotovim. Um, izvedli smo številne študije strani komisije in druge študije, ki dokazujejo pozitivni učinek tovrstnih tehnologij na zaposlovanje. Tukaj govorim o dolgotrajnem učinku, govorimo o skupnih praksah in načeljih. To bo osnova za naše pobude, za našo industrijo v prihodnosti. Moramo določiti, kateri so finančni instrumenti, ki so potrebni za to, da bomo da bo sodeloval tudi javni sektor. To je potrebno, če želimo spodbujati takšne tehnologije. Veliko je bilo govora o financiranju in eh, s temi pomisleki se strinja tudi svet. Ampak ne moremo se zavezati k temu, da bi tukaj posredovali. Imamo pravico, eh, pravico do pobude, ima tukaj komisija oziroma si to deli z Evropskim parlamentom. To, kar morate narediti, je, da izvajamo eh, finančne dogovore ki jih že imamo. Potrebujemo več eh, sredstev iz proračuna eh, in moramo določiti tudi prednostne naloge. To je bistvenega pomena in to bo tudi bistven sestavni del prihodnih razprav v proračunu evropskih institucijah, še zlasti v parlamentu. Lahko vam zagotovim, da bo svet še naprej si prizadeva za to, da bo izvajen načrt SET, da bi zagotovili, da bo podprt z finančnimi viri v okviru trenutnega okvirnega programa, pa tudi v bodočih finančnih perspektivah. Lahko vam zagotovim, da bomo za pos, pomembne pobude poskrbeli tudi v zasebnem sektorju. Zato moramo tukaj sodelovati z roko v roki, tako da bomo lahko zagotovili, da bo vpliv tudi javnih sredstev, eh, kar se da velik. Potrebujemo večplasten učinek. Na ta način bodo te pobude lansirale na takšen način, da bo to imelo pozitivne učinke za prihodnost. Hvala lepa, sedaj pa komisar Potočnik imate. Hvala lepa. Najprej bi se želel zahvaliti za razpravo. Eh, zelo pozorno sem jo spremljal in eh, prav gotovo bom vzel v obzir številne vaše pripombe pri našem nadaljem delu. Eh, naj omenim študijo. Po naftni krizi v 70-ih letih smo bili priča navdušenosti nad inovativnosti, ko smo Eh, spodbujali, spodbujali inovacije in pa tudi okolju prijazne tehnologije. Eh, potem pa je prišlo do zmanjšanja sredstva na področju razvoja in raziskave in inovacij, spremenili so se potrošniški vzorci in eh, tako smo postali odvisni od poceni tuje energije. To je šlo za nekakšno obdobje iluzije, nismo bili trajnostni takoj po naftni krizi je bil, je, so bile investicije v, eh, eh, v RND 40 eh, odstotkov večje kot danes. Kje smo pa danes po tem obdobju um, nazadovanja? Uh, Eh, kje smo danes. Ozivamo se na podnebne spremembe, želimo zagotoviti varnost oskrbe z energijo, želimo odpraviti odvisnost od tujih energetskih virov in mislim, da je proaktivna vizija sedaj nujen in tudi realističen pristop. Eh, konec je za sanjarjanjem in eh, vse to je podarjeno v dokumentu, ki smo ga sprejeli nedavno, Evropska strategija za 2020. Ni alternative zeleni rasti. Potrebujemo čistejšo industrijo, ne pa takšno industrijo, ki bo samo čistila za seboj. Potrebujemo pobude, potrebujemo pravične cene in eh, prave signale. Moramo se osredotočiti na energetsko učinkovitost, moramo se osredotočiti na učinkovitost virov. Tudi to je omenjeno v dokumentu o strategiji za 2020. Um, sedaj pa druga zadeva, to je načrt SET, o katerem danes razpravljamo. Vse ocene, ki so predstavljene v načrtu SET glede potrebnega financiranja, temelijo na tehnoloških časovnih načrtih. Ehm, k temu delu smo pristopali z vso potrebno resnostjo. Če si ogledate predloge, torej kako ocenjujemo financiranja, ki je potrebno v prihodnosti. Boste videli uh, veter 6, uh, eh, eh, sončna energija 16, jedrska energija 7, pametna omrežja 2, uh, gorivne celice in, uh, in uh, vodik 5, pametna mesta 8, uh, 11. Uh, raziskovalna združenja 5 uh, in pa raziskave 1, torej če bi se to skupaj sešteli, gre za 75. sedem eh, odstotkov izmed tega denarja predstavlja jedrska energija, jedrske fizije pa tukaj sploh nismo vključili. Torej, če si ogledamo to sliko, menim, da je sporočilo komisije, torej kam nameniti levji delež naših investicij, je tukaj zelo jasno. In še viri financiranja ter časovni načrti. Glavni viri financiranja, kakor sem povedal uvodoma, bodo morali priti od tam, kjer so tisti največji virje. Gre za industrijo in pa za države članice. Potem tudi proračun, trenutna in pa prihodna finančna perspektiva, energetski program za oživitev, eh, potem eh, schema ETS in pa izraba obstoječih inštrumentov, predvsem Evropsko investicijska banka. Eh, je takšna, da jo je potrebno vzeti v obzir. Potrebujemo investicije v različne pobude, ki so predlagane. Jasno je, da razmerje med eh, javnim in zasebnim par, eh, financiranjem ne bo enako zaradi razmer na trgu, zaradi problemi, problemov, ki se, s katerimi se soočamo pri različnih tehnologijah. To, kar je pred vami, pa je vseeno uh, resna študija eh, oziroma je to dokaz za to, ko bomo razpravljali o naslednji finančni perspektivi, bomo morali ponovno razmisliti o tem, kaj so naše prednostne naloge in eh, v kaj bomo investirali v prihodnosti. Naslednje, kar bi želil omeniti, je, da smo, z, da smo že začeli z uh, vsemi pobudami, razen za pobudo inteligentna mesta, ki je prišla za vaše strani in ki govori o učinkovitosti virov. Torej, z drugimi pobudami smo začeli v letu 2010, zato ne mislite, da stvari, o katerih govorimo, uh, še da se te še ne dogajajo. Še zlasti raziskovalno združenje uh, Eh, si tukaj že več let prizadeva. In še zadnje, kar bi želel omeniti, je naslednje. Z načrtom SET smo začeli eh, nekaj, kar je zelo specifično in to na ravni Evropske unije. V prejšnjem mandatu sem se, želo, sem se zelo bojeval za evropski raziskovalni prostor. Na evropski ravni eh, imamo upraviti z petimi odstotki denarja za raziskave. Če torej ne bomo združili naših moči na evropski ravni, eh, če ne bomo podvojili naših prizadevanj, potem ne moremo računati na uspeh. Ne smemo se opirati samo na evropski proračun. Moramo dobiti denar, zato da bomo lahko poveščali našo raziskovalno zmogljivost. Načrt eh, SET je najboljši izmed primerov skupnih programov, ki jih trenutno imamo na evropski ravni. Tudi druge pobude bodo prišle. Ne smemo pocenjevati že doseženega. govorimo o javno-zasebnih partnerstvih, ki so zelo pot... Govor... Govorimo o javno-javno-zasebnih partnerstvih, ki bodo v prihodnosti zelo pomembna, pa tudi pri finančni uredbi bomo morali predvidevati tveganja, eh, ki so s tem povezana, če želimo resno odpravljati eh, potencialne probleme. Mi, mislim, da gre za eno izmed najpomembnejših novih pobud, eh, ko govorimo o načrtu SET. Imamo tudi um, zvezo za raziskave na področju energije. Eh, torej smo eh, odprti in že danes sodelujemo na vseh teh najpomembnejših področjih. Moje glavno sporočilo, končno sporočilo pa je naslednje. Mislim, da je naša največja dožnost to,